Proszę Państwa. Spoštovani, kot lahko vidite, začenjamo z našim sestankom, ampak najprej so na vrsti naši gostje, najprej komisar. Čakali smo, da se vsi zberemo in da nas bo čim več prisotnih. Dame in gospodje, toplo vas pozdravljam. Pozdravljam vas popomladansko, kajti za kmetijstvo je pomlad zelo pomembno obdobje in mislim, da to prinaša tudi določene izzive za naš odbor. Kot dobro veste, nas je večina posredno ali neposredno povezanih s kmetovanjem. Zato vas želim pozdraviti na začetku pomladi. Kar zadeva dnevni red, imamo tradicionalno pravilo, potrditev dnevnega reda. Današnji sestanek se prenaša preko spleta. Danes imamo vse jezike, razen malteščine, slovaščine in estonščine. In kot sem povedal že na samem začetku, se nam je pridružil tudi komisar. Pozdravljam gospoda Andreja Kajtisa, ki je danes z nami. In njegovo področje se nanaša na varno hrano. In na tem področju je tudi veliko pomembnih stvari, o katerih se pogovarjamo tudi tu, v našem odboru. So pa tudi druge težave, težave kot so tiste, o katerih bomo razpravljali pod točko 5. In sicer gre za bakterijo, ki vpliva na olke. Kot rečeno, torej, so se pojavile določene težave, določene grožnje in zato še toliko bolj v naši sredini pozdravljam komisarja in vse njegove sodelavce. In ker že nekoliko zamujamo, besedo kar takoj dajem komisarju. Uh, <clears throat> moment. Dziękuję pani. Moment, moment. moment. Entschuldigung, äh, Entschuldigung, ich Opravičujem se, seveda ne želim motiti komisarja, imam samo eno vprašanje. Imam eh, prošnjo za spremembo dnevnega reda. Ali naj to predstavim zdaj ali kasneje? Lahko to naredim tudi kasneje, ampak lepo prosim, da se na to ne pozabi. No, zazvišaj po jih mi na počontku, ali juž. Eh, no, običajno take stvari obravnavamo na začetku, ampak Če lahko, prosim, da počakate najprej na besede komisarja. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo lepo je in veseli me, da sem danes lahko tu v odboru za kmetijstvo. Z veseljem bom danes razpravljal z vami o vrsti zadev, ki so v skupnem interesu. Gre za področje varne hrane. Skoraj pet mesecev je zdaj minilo, odkar je nova komisija začela svojim delom. Od tedaj sem preučil politične smernice predsednika Junkerja in jih povezal z svojim dopisom o poslanstvu. Prejšnji Gede Sanko mi je pripravil poročilo o mojem področju dela. Skupaj s svojimi službami smo zdaj pripravili seznam prioritet in tu sta dva stabra. Prvič, varna hrana za obdobje 2014-2019. Želimo si razviti holistični pristop in vizijo za prihodnih pet let. Upam, da bomo v prihodnje lahko predstavili redna poročila, vključno s področjem varne hrane in pregledom politik povezanih z varno hrano v vseh državah članicah. S tem naj bi optimizirali dodano vrednost na evropski ravni. Poleg tega naj povem, da sem se sestal z mnogimi kolegi, s predstavniki nacionalnih parlamentov, civilno družbo, strokovnjaki in tako dalje. To so bila zelo plodna srečanja. Imeli pa smo tudi nekaj zelo zahtevnih sestankov in kompleksnih vprašanj, ki smo jih obravnavali, ampak tudi to je bilo zelo korisno. Pozorno sem prisluhnil temu, kar so povedali moji sogovorniki. Ta izmenjava je resnično nekako preverjanje mm, tega, kar se dogaja v resničnosti. Danes bom govoril o stvarih, ki jih interno šele finaliziramo, bi pa rad spomnil tudi na nekatere stvari, o katerih še govorimo. Vi in jaz smo del iste verige, In rad bi spomnil na člen 168 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zahteva, da svet, parlament, komisija in države članice zagotovijo visoko raven zdravja. To pa velja za vse politike in vsa področja EU. To je naša skupna odgovornost. Seveda, zame je pomemben dopis, v katerem je predsednik Juncker predstavil svoje prioritete. Vi imate svoje prioritete. Sam sem bil več kot 20 let poslanec, zato spoštujem vaš mandat. Želim pa, da ohranimo v mislih to, da moramo vsi služiti evropskim državljanom. Vsi moramo poskrbeti, da bodo po petih letih ljudje videli razliko v svojih življenjih. Zato moramo pokazati ne samo, da smo prenesli pozitivne spremembe, pač pa tudi to, da se nam ni treba bati, da bi prišlo do skrajnih dogodkov. Zdaj pa nekaj o mojih prioritetah. Prepričan sem, da so to tudi prioritete vaših voljivcev poleg sedanjih zakonodajnih predlogov, na katere se bom kasneje vrnil, so prioritete, ki sem jih prepoznal na področju varne hrane, naslednje. Krizno upravljanje, varna hrana, pregled procesa odločanja za gensko spremenjene organizme, endokrini motivci, antimikrobna odpornost, zdravje živali, označevanje živil, in zavržena živila. Zdaj pa nekaj več o vsaki od teh točk. Začel bi s prvo nalogo, ki mi jo je dal predsednik Juncker. Komisija mora vedno odigrati svojo ulogo in poskrbeti moramo, da bo Evropska unija vedno imela zmogljivosti za obvladovanje kriznih situacij. Tukaj vidite situacijo za afriško prašičjo kugo. Evropska unija ima ene od najvišjih standardov. Prva in najpomembnejša naloga za me je, da ohranimo ta status in da obvladujemo krize na tem področju. To je moje vsakodnevno delo. Druga naloga je poenostavitev sedanje zakonodaje. Ta komisija se zauzema za zmanjšanje birokracije pri postopkih za naše prehranske obrate. Potem vprašanje uvoza neskladnih živil. Gospodarske težave zadnjih let so vplivale na vse panoge in živilska industrija ni nobena izjema. Odločen sem ukrepati proti tistim, ki ne spoštujejo naših pravil in ki se ukvarjajo z goljufivimi dejavnostmi. Ko bomo pregledali pravila o uradnem nadzoru, nameravam obravnavati zlasti vprašanje ne varne z goljufijo pridobljene hrane, zlasti ko gre za uvoz iz tretjih držav. Želimo odpraviti te zavajojoče prakse. Tu pa potrebujemo tudi podporo drugih organov, kot so davčni organi, carina in drugi. Zdaj pa gensko spremenjeni organizmi. Kot verjetno veste, se nam je uspelo dogovoriti glede poti naprej na tem področju. Rad bi se zahvalil tudi temu parlamentu, ki je dokazal, da tudi pri zelo občutljivih vprašanjih zna izpolniti in doseči skupne rešitve. Moj in naš izziv v skladu s smernicami predsednika Junkerja je proces odobritve za gensko spremenjene organizme in proces odločanja bo potrebno pregledati. Rezultate pričakujemo konec aprila. Evropska unija je bila večkrat naprošena, da bi naredila več, da izpolni pričakovanja državljanov. Veselim se konstruktivnega dialoga s parlamentom in veselim se rešitve, ki bo dejansko mm, prinesla rešitve. Potem so tu endokrini motivci. Pred dvema tednoma smo o tem razpravljali na plenarnem zasedanju, zato se ne bi spuščal podrobnosti. Naj pa povdarim svojo zavezanost hitremu ukrepanju z čim večjo mero transparentnosti. Zavezujem se, da bodo državljani na prvem mestu. Ocena učinka že poteka. Upam, da bomo še naprej ozaveščali glede tega vprašanja in upam, da boste sodelovali v razpravah, ki jih nameravam organizirati 23. aprila. Kasneje bo sledila tudi javna konferenca. Potem, naslednjo je protimikrobna odpornost. Zdaj moramo nekaj narediti na tem področju. To je bistvena komponenta, naše bistveno orodje, ki ga imamo v boju proti boleznim. Učinkovitost zdravil se zmanjšuje, predvsem zaradi prevelike uporabe in zlorabe. Zato je boj proti antimikrobni odpornosti ena od mojih prioritet. Dve pobudi sta v tem parlamentu že bili predmet razprave in sicer medicirana krma in veterinarska zdravila. Kar zadeva medicirano krmo, me veseli, da so predlagani ukrepi zlasti prepoved preventivne uporabe antimikrobnih sredstev. Torej zdi se, da je to naletelo na močno podporo. Nameravam nadaljevati z akcijskim načrtom na tem področju, vse dokler ta ne poteče leta 2016. Prav tako pa bomo morali poskrbeti za to, da se bo to delo nadaljevalo. Ustrajam pri svoji zavezi glede dialoga in nameravam organizirati konferenco na visoki ravni na to temo, zato da bi ugotovili, katere nadaljne ukrepe bi morali sprejeti. Kar zadeva dobrobit živali, sedanja strategija se bo zaključila letos. Veliko je bilo doseženega na tem področju, in Evropska unija je globalni model, kar zadeva standarde dobrobiti živali. Obenem pa se zavedam, da imamo še vedno kar nekaj pomembnih vprašanj, zlasti ko gre za izvajanje zakonodaje. Lahko se odločimo za različne možnosti, lahko prenovimo strategijo, predlagamo novo zakonodajo, lahko bolje izkoristimo subsidijarnost. In bolj kot se bližamo datumu poteka te strategije, bolj razmišljam o možnih nadaljnih korakih. Prepričan pa sem, da boste razumeli, ko rečem, da preden naredim karkoli drugega, moram to občutljivo temo predstaviti tudi kolegu, kolegom na kolegijo komisarjev. Zdaj pa še odpadki. Kot veste, sem podedoval polno kompetenco na tem področju in vprašanje odpadkov je visoko med prioritetami. Kot veste, se bo v manj kot šestih tednih odprl Expo v Milano. Razmišljam, kako bi se naj razvijala naša politika na tem področju, tudi v luči tako imenovanega cirkularnega gospodarstva. Ne nazadnje še par besed o označevanju živil. Občutljivost potrošnikov glede porekla živil, ki jih uživajo, torej ta občutljivost se je zelo povečala. Tudi ta hiša je izrazila preferenco za obvezno označevanje predelanega mesa. Vendar pa v naši študiji Potrošniki niso pripravljeni plačati več za to informacijo in zato v tem trenutku nisem povsem prepričan, v kolikšni meri naj oziroma v kolikšni meri bi sploh lahko uvedel tako obveznost na ravni EU. Zdaj pa še par besed glede nekaterih tekočih eh, spisov, ki so trenutno v zakonodajnem postopku. Najprej glede zdravja živali. Tu sem zadovoljen glede poteka trialoga. Želim se vam zahvaliti predsednik, kolegom in gospe Paulsen, poročevalki za konstruktiven eh, pogovor, da bi poiskali ustrezne rešitve. Tu nameravamo izboljšati standarde zdravja živali in zagotoviti poenostaven sistem, da bi lahko bolje nadzorovali prenosljive bolezni živali. Ta predlog ni namenjen temu, da bi regulirali dobrobit živali. Tega se bomo lotili drugot. Predlog komisije za uredbo o zootehniki namerava spodbujati prosto trgovino pri reji živali. Obenem pa želimo zagotoviti trajnostne programe in to, da bi ohranili naše genetske vire. Gospodu Danteno se želim zahvaliti, ker je pomagal preprečiti, da bi neupravičeno razširili področje uporabe tega predloga. Vendar pa moramo zelo pozorno razmisliti o tem, ali pravica do ustanavljanja rejskih družb, ali bi to omejili tudi iz drugih razlogov, kot pa iz razlogov ohranjanja genetskih virov. Želimo tudi okrepiti ukrepe proti boleznim rastlin. Veseli me, da nas parlament pri tem podpira. Prepričan sem, da lahko in da bomo poiskali kompromis s svetom v prihajajočem trialogu. Kar zadeva zdravje rastlin, sem prepričan, da poznate zelo zaskrbljujočo situacijo, kar zadeva užik oljk. Ta bakterijska bolezen v Puli na jugu Italije. Strokovnjaki pravijo, da naj bi vsaj 10 odstotkov vseh oljk na območju lečeja naj bi 10 odstotkov vseh rastlin bilo prizadetih zaradi te bolezni. Znanstveniki so ugotovili, da bi tudi citrusi lahko postali gostitelji. Zato moramo biti zelo pozorni, da ohranimo kmetijstvo na prizadetih območjih in da preprečimo nadaljnje širjenje. Pozorno spremljamo, kako se razvija situacija. Prav tako pa spodbujamo previdnostno ukrepanje, da bi preprečili širjenje te bakterije. Seveda pa želimo eh, opraviti tudi ustrezan nadzor. Sam bom očel eh, v leče in si ogledal situacijo na kraju samem. Mislim, da je zelo pomembno, da pokažemo, da je Evropska unija zavezana, da izvede ta program. Prav tako bom podobno pozornost namenil patogenom v hrani. Imeli smo kar nekaj primerov kampilobakterja. Eh, lani smo imeli več kot 200 eh, tisoč primerov. Videli smo tudi, da je več kot 80 odstotkov vseh trupov perutnine bilo prizadetih in zato moramo narediti nekaj več na tem področju. Imel sem že možnost, da sem se o tem pogovarjal na dvostranskih srečanjih z nekaterimi od vas. Ne nazadnje naj omenim še čezatlantski sporazum o partnerstvu med Evropo in ZDA. Rad bi ponovno poudaril, da glede standardov varne hrane ne bo kompromisov. Ne bomo se odpovedali naši visoki ravni varne hrane, ki je v interesu naših državljanov. In ne nazadnje, še ena stvar, kjer moramo ustrajati, to je naša solidarnost v odnosu do krize z Rusijo in v odnosu do možnega ponovnega izvoza v Rusijo. Ne smemo sprejeti nobene situacije, kjer bi lahko veljali različni pogoji za različne države članice. In Na področju fitosanitarnih predpisov moramo vedeti, da je naš uvoz v Rusijo precejšen. Kljub omejenosti afriške prašiče kuge pa ima Rusija še vedno neproporcionalno omejitev za uvažanje živih živali iz EU. Zato je komisija sprožila ta primer proti Rusiji pri svetovni trgovinski organizaciji ravno zaradi te teme. To pa je v interesu celotne Evropske unije. Naj vam zagotovim, da če Rusija ne bo spoštovala mednarodnega načela regionalizacije, kar zadeva trgovino z prešičim mesom, bomo tudi mi sprejeli ustrezne zaključke. Gre za panogo, ki je močno prizadeta. Tu sem tesno delal s komisarjem Hoganom, da bi dobili ustrezne ukrepe tržne podpore. Poleg tega sem delal tudi z drugimi komisarji, da bi odprli trge v tretjih državah. Gre za tiste trge, ki so iz takega ali drugačnega razloga zaprti za naše izdelke in kjer je treba nekaj narediti na strokovni ravni. Gospod predsednik, povedal sem svoje stališče na več področjih, ki so verjetno zanimive za ta odbor. Naš končni cilj je skupen, da zagotovimo visoko raven standardov varne hrane za evropske državljane. Zato moramo doseči korak naprej pri vseh teh temah. Naj povdarim, da bo uspeh odvisen od naših skupnih prizadevanj. Le tako lahko dosežemo pozitivne rezultate. Upam, da bom čez pet let tu pred vami lahko dejal ne, hoteli smo narediti to in to, ampak uspelo nam je narediti to in to vem da se bomo srečali s težavami vem da bomo včasih imeli nasprotna stališča upam pa da bomo kljub temu lahko delali kolegialno in v interesu vseh naših državljanov veselim se že vaših stališč glede teh tem hvala lepa Hvala lepa, gospod komisar. Najlepša hvala. Predstavili ste nam vrsto problemov, vrsto tem, vendar je bilo to nujno in to smo tudi pričakovali od vas. Tako da hvala lepa. Veliko članov se je javilo k besedi, veliko je obravnavanih tem in zato bomo morali slediti pravilu, da imajo koordinatori dve minuti, vsi ostali pa po eno minuto. Prosim vas, da ne ponavljate vprašanj, ki so že bila postavljena. Na ta način upam, da bomo pospešili nas postope. Gospod Des. Hvala lepa, gospod predsednik in hvala lepa, gospod komisar. Andrej Kajtes, hvala, da ste prišli k nam odpor za kmetijstvo. Rad bi se omil na eno stvar in sicer gre za odpornost na antibiotike. Kmetje v Evropi morajo skrbeti za varnost živali. V Nemčiji imamo monitoring na področju antibiotikov. Razvili smo kakovostni sistem in tukaj se dokumentira vse do obravnave posamičnih živali. Na tej podlagi lahko potegnemo tudi ustrezne zaključke in želimo, da smo soodgovorni za odpornost antibiotike. Ta sistem je zelo edinstven. Česa takega v humani medicini ni. Zato bi se morali pogovoriti o tem, da bi tudi v humani medicini uporabo antibiotikov dokumentirali. Prebral sem zanimive podatke o tem, da se v medicini, veterinarski medicini uporablja preventivno bistveno manj antibiotikov kot pa v humani medicini, kjer znaša ta odstotek 47 odstotkov. Zahvaljujem se vam, gospod komisar, da ste najavili to, da boste dobro sodelovali s parlamentom in spoznal sem vas tudi osebno, cenim vas kot zelo kolegijalnega in vsebinskega komisarja in naslednjih petih letih se že veselim sodelovanja z vami. To pa velja tudi za celotno skupino ELS. Hvala lepa. Ehm, aș vrea în numele domnului De Castro să adresez o întrebare comisiei. Hvala lepa având în vedere Comisia vrea să impună eradic. Najlepša hvala. Glede na to, da Komisija želi uničiti vsa, vse okužene rastline, ne glede na stopnjo bolezni in da ponovno posadijo te oljke, se mi zdi, da vsi ti ukrepi ne bodo dovolj, kajti veliko dreves je že okuženih. Treba je ločiti in zavarovati neokužena področja in identificirati najpomnejše sektorje. Komisija pa želi posekati vse okužena drevesa, še posebej olke glede na velike izgube za predelovalce in glede na odgovornost Evropske unije. Zaradi vnosa parazitov in bakterij ne smemo namreč pozabiti, da ta bakterija prihaja iz ZDA. Me zanima, kakšne ukrepe predvideva komisija za to, da poskrbi za nadomestila za kmetje, ki so utrpeli veliko škodo. Pomembno je, da sprejmemo nujne ukrepe, zato pa potrebujemo več sredstev. Pomembno je, da so ukrepi za boj proti bakteriji učinkoviti, zato moramo analizirati vrsto tal, kakšne ukrepe bomo sprejeli, zato da pripravimo ostale, ostala področja in tla in da sprejmemo celovit program, ki smo jih sprejeli tudi pri drugih primerih za manjše škode. Również występując w imieniu... Gospod Wojciechowski. Hvala lepa. Želim spregovoriti tudi v imenu svoje skupine EKR. Pozdravljam vas v naši sredini. Pristojni ste za zelo pomembno področje delovanja Evropske unije, to je varna hrana. Želimo vam torej vse dobro in želim vas poprašati o treh stvarih. Sicer ste govorili o tem, vendar pa imam nekaj dvomov in sicer gre za afriško prešičjo kugo. Gre za bolezen, ki prihaja k nam z vzhoda, iz Rusije. Rusija pa je uvedla embargo z druge strani. Vidimo, da zdaj Rusija uvaja embargo za meso iz EU, kar je čudna situacija. Mislim, da naš odziv v tem trenutku ni ustrezen. Želim pa vprašati tudi o pomoči kmetom. Kolikor vem, je ta zanemorljivo majhna. Naši kmetje ob vzhodni meji EU se morajo boriti s to grožnjo in potrebujejo pomoč, kaj ti sami ne bodo zmogli. Potem drugo vprašanje, gospod komisar. Tukaj gre za ritualni zakol živali in to meso. Vsi tega mesa nočejo uživati, ampak ritualni zakol v Evropi ni prepovedan. Potrošniki, ki nočejo uživati tega mesa, ga morajo včasih kljub temu uživati, namreč ni nobenih zakonskih rešitev, ki bi nam omogočile, da poskrbimo, da se to ne bi dogajalo, kajti to meso je pač enostavno na trgu. Še tretje vprašanje, ki se nanaša na kastracijo prašičev. Evropski parlament je želel, da bi se odpovedali kirurški kastraciji in da bi uporabljali druge metode. Kakšen je položaj zdaj? Gospod Paulsen. Gospod Paulsen. Je. Vele tri. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Zelo lepo je, da je komisar danes prišel k nam in da je omenil tudi odpornost na antibiotike. Rada bi se posvetila tej temi, kaj ti ukvarjam se z veterinarskimi zdravili, zdravim živali in tako dalje. Mislim, da mi ni treba posebej razlagati, zakaj gre. To vsi zelo dobro veste. Gre za to, da tukaj obravnavamo celotno verigo. Celoto imamo pred seboj, vendar pa manjka še en pomemben element in to je zakon za skupno in celovito obravnavo živali. Tega ne moremo enostavno odpraviti subsidijarnostjo, kaj ti potem bo prišlo do velikih razlik na področju konkurence na trgu. Potekajo tudi pogajanja v okviru sporozuma TTIP, kajti tudi v ZDA razpravljajo o tem, Tudi oni razpravljajo o prekomerni porabi antibiotikov, o boljšem zdravju živali. To tam postaja vedno bolj očitno in jasno. Če želimo pravično situacijo in pravičen položaj za naše kmetje v poganjih, potem moramo poskrbeti za visoke standarde glede zdravja živali in nižji standard, kar se tiče dovoljene uporabe antibiotikov v primerjavi z ZDA. Ne pozabite na to, da je srečen prašič tudi okusen in tudi rentabilen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 Veliko vprašanj imam za vas, vendar pa se bomo sredotočila predvsem na gensko spremenjene organizme. Zanima me, kako boste zajamčili, da ne bo prišlo do okužbe in onesneževanja na sosednja kmetijstva, glede na to, da boste odobrili nekaj vrst spremenjenih organizmov in zanima me, kako boste preprečili kontaminacijo na sosednje kulture. Zanima me tudi, kako boste preprečili kontaminacijo medu s čebelami. Zanima me tudi, kako boste preprečili kontaminacijo med državami. Omenili ste tudi TTIP in dejali ste, da ne bo prišlo do nobenih popuščanj, ko gre za varnost živil. Zanima me, če bo TTIP ratificiran, če boste vzpostavili mehanizme za prepoved eh, prodaje mesa iz ZDA in Kanade oziroma mleka, ki prihajajo, eh, ki jih dobivajo od živali, katere so zdravili in jim dali hormone. Še hvala, gospod Hausling. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste prišli. Dejali ste glede na antibiotikov, da se mora Evropska unija eh, osredotočiti na to in posvetiti temu zelo veliko pozornosti. Govorili smo o strategiji za čim manjšo porabo antibiotikov. Ne moremo začeti s tem, da govorimo o tem, kje je huje v humani veterinarski medicini, ampak se osredotočiti na to, da zmanjšamo porabo. Ne moremo se namreč zadovoljiti statusom quo. In še TTIP. Sedaj postopek eh, zavlačujemo in eh, leta 2020 eh, naj bi se postopek zaključil, sedaj pa še ocena tvega. Ne vem, takrat nismo to želeli doseči. In še semena. Zanima me, kaj menite o rakotvornih snoveh, ki se jih uporablja pri obdelavi semen. In še vprašanje glede avtorizacije nekaterih gensko spremenjenih organizmov. Rekli ste, da boste do 22. aprila pripravili nekaj predlogov. Nam lahko že zaupate, kako bo ta postopek potekal po demokratični poti, kajti imamo nacionalne države, ki lahko same dovolijo uporabo in ne želimo, da bi prišlo do situacije, kjer bi prišlo do velikih razlik na tem področju v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Anjiv. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste prišli. Rad bi omenil endokrine motilce, ki so aktivni, aktivne sestavine v nekaterih herbicidih. In tako je že od leta 67, ko sem sam kmetoval. Takrat sem te snovi uporabljal, nisem se zaščitil, ko sem jih uporabljal in še vedno sem tukaj. Če jih boste prepovedali in. Tako bomo prisiljeni, da bomo uporabljali dosti manjšo vrsto snovi, ki, kar bi pomenilo, da bo prišlo do manjše odpornosti. Če kmeti ne bodo uporabljali teh snovi, ne bodo mogli več gojiti določenih kultur. Kaj se bo zgodilo? Uvažali bomo sredi držav, ki pa uporabljajo te snovi. Naj vas spomnim na to, da britanski organ za zdravje ne postavlja herbicidov na vrh glede problemov v onesnaževanju. Gre za dosti manjši problem, kot je onesnaževanje zaradi uporabe goriv traktorjev. Herbicid ni največji problem. In še kampilobakterija. Upam, da se zavedate, da je zelo težko kontrolirati to bakterijo pri prtnini to je še huje v državah, kjer je podnebje bolj toplo. Na Danskem in v nekaterih skandinavskih državah bodo verjetno to lažje reševali, v sredozemskih državah pa bodo trpeli zaradi tega. In upam, da se vsi zavedate tega, da je rešitev v rokah tistega, ki potem piščanca skuha oziroma speče če ga pripravite na pravilen način, problema ne bo. Najlepša hvala. Sedaj imamo samo še minuto na govornika, gospa Hrans Garcia. Najlepša hvala. Rada bi zastavila vprašanje gospodu komisarju, samo hvala, da je prišel. Torej, kako se bo boril proti kugam in različnih bakterij, parazitov, imamo oksidolo fastidiozo, imamo tudi bakterije, ki napadajo agrume in imamo regije, države po svetu. Um, nimam, ni nobene države, zelo regije, kjer ne bi bilo takšnih kuk oziroma okužb in ne vem, s kom bi lahko še trgovanje preprečili, da bi te prinesli v Evropsko unijo. In še vprašanje glede gensko spremenjenih organizmov. Glede na to, da slišimo govorice, da boste konec aprila pripravili predlog, bi vas rada vprašala glede nacionalizacije, ki jo nameravate predlagati. Če bo vsaka država članica lahko sama odločala o tem, me zanima, če ne menite, da bi to lahko postalo zelo nevarno za enotni trg in da bo prišlo do velikih izkrivljanj na trgu v Evropski uniji. Gospod Kalinovski. Najlepša hvala, gospod komisar še vedno potekajo pogajanja z Japonsko. Tudi ko gre za vaše področje, obstaja možnost, da bo Japonska sprejela regionalizacijo, ki smo jo sprejeli potem, ko smo odkrili primire prašiče kuge. Imamo države, ki enostavno ne smejo več izvažati živali komisar Borg je napovedal, da bo pregledal svežen glede higiene in da bo razširil seznam glede zahtev klanja na kmetij, tudi ko gre za piščance in za zajce, zato da bi olajšali in omogočili lokalno prodajo. Kako boste to podbojali? In še fitosanitarni certifikati za celotno področje Evropske unije. Kaj se dogaja na tem področju, gospod komisar? Najlepša hvala, gospa Haserkamp. Ja, dank u wel. Eh, dank u wel, voorzitter. En eh, fijn dat de commissaris hier. Mm. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Res sem vesela, da je gospod komisar prišel k nam. Omenil je veliko pomenih področji, kot je odpornost na antibiotike, zdravje živali, javno zdravje. Sama menim, da veliko problemov izhaja iz eh, našega načina reje živali vidimo vedno bolj intenzivno rejo, vedno več eh, živali je na manj, eh, stisnenih na, v manjših prostorih. Živali prevažajo po celi Evropi v zelo slabih razmerah. Zanima me, kakšna je vaša ocena tvegan, ki izhajajo iz intenzifikacije evropskega kmetijstva. Videli smo veliko primerov odpornosti na antibiotike kot rezultat tega. Zelo me zanima, če se strinjate s tem da bi morali umakniki odpraviti subvencije za takšne vrste kmetijstva. Gospod Kaput. Eh, hvala predsednik, hvala lepa komisar, ne samo za vašo prisotnost danes tu pred nami, ampak tudi za pristop do Evropskega parlamenta in do dialoga z nami. Na, eh, o tem smo tudi že govorili na zadnjem plenarnem zasedanju in sicer o endokrinih motilcih in uh, zato v prihodnje računamo na to, da se bomo lahko še dalje lotili tega ogromnega problema, ki je bil izpostavljen. Jaz bi tudi rad postavil nekaj vprašanj glede antimikrobne eh, odpornosti, ampak naj še dodam temu, kar, že pov, kar je že povedala kolegica Polsen, par stvari. Dodal bi par konkretnih eh, vprašanj, kratkih vprašanj, da razumemo eh, tudi usmeritev komisije glede tega. Vemo, da je eh, že dokazana, dokazan negativen vpliv a, a, teh a, antibiotikov. Želeli bi vedeti, ali komisija ima pristop za to, da spodbudi odgovorno uporabo vsaj tistih antibiotikov, tisto, ki so posebno uh, široko uporabljeni tudi v humani medicini. In drugo vprašanje, ali komisija namerava se izogniti temu, da bi veterinarije lahko tudi prodajali zdravila za veterinarsko uporabo. Imamo nekaj primerov, uh, pozitivnih primerov, naprimer na Danskem, kjer uh, je zaradi prepovedi prišlo do zmanjšanja uporabe teh zdravil. Hvala.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 kako bo komisija poskrbela za pravilno in primerno označevanje za klonirane živali, tudi ko gre za uvoz v povezavi s te tipom. Zanima me tudi področje endokrinih motilcev in v povezavi z invazivnimi vrstami, kot eh, je določen vrste mušic, tukaj potrebujemo zelo veliko nadzora in tudi analizo dognan. Najlepša hvala, gospod Jar. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Imamo vprašanje za komisarja. Gre za neonikotine, gre za pesticide. Ne vem, kaj je s tem, če ste dobili kakšne rezultate, analiz, na kaj lahko računajo naše kmetje, katera sredstva lahko uporabljajo in še vprašanje glede antibiotikov. Kakšne mnenje imate glede rezervnih antibiotikov? Naj bi te uporabljali samo za humano medicino ali pa bi jih lahko uporabljali tudi pri živalih. Pani posel Hojbuš. Najlepša hvala, gospa Hojbuš. Najlepša hvala, gospod komisar. Imam vprašanje glede z, zaščite živali in organa, ki bi poskrbel za zaščito živali. Zanima me tudi študija EFSE glede gensko spremenjenih organizmov in koruze, ki jo je EFSA odobrila in eh, kako širok bi bil zaščitni pas. Mi namreč menimo, da potrebujemo novo oceno tveganj boste dovolili koruzo, gensko spremenjeno koruzo, kdaj jo boste dovolili in če boste upoštevali nova dognanja v povezavi z pravili dovoljen v okviru EFSE. Najlepša hvala. Dziękuję, pan posel Bogovič. Najlepša hvala, gospod Bogovič. Hvala, <clears throat> spoštovani komisar. Eh, v letošnjem letu bo eno od ključnih aktivnosti v Evropi Eh, pogajanje okoli TTIP. -ja. Zato tudi naslavljam na vas vprašanje z tega področja. Eh, zelo eh, ta transparentnost je bila očitana, sedaj se je možno nekatere dokumente videti v tako imenovani zaprti sobi, tudi to sem sam storil, si ogledal nekatera področja, moram reči, da mi je tudi potem ogledal še celo vrsta odprtih vprašanj. Sami ste dejali, da pri varni hrani ne bo kompromisov in naslavljam na vas eh, zelo direktno vprašanje ali to pomeni da po sprejetju ttip ja eh, v evropi še vedno ne bo mesa predelanega z, z eh, pomočjo rastnih hormonov uporabo antibiotikov ali se na področju rabe pesticidov predvidevajo kakšne spremembe okoli mrl se pravi ostankov pesticidov oziroma o Eh, tem kako bomo določili katere pesticide bomo v Evropi smeli uporabljati, kateri ne. Ali bodo obveljali visoki standardi, ki jih je Evropa na področju kmetijske politike v preteklosti postavila ali ne. Vprašanje postu, post, postavljam zato, ker se bojim, da vekolikor eh, ne bomo zelo jasno in pa eh, odgovorno dali odgovore na ta vprašanja pred, pravočasno, predhodno, bo ravno na tej točki TTIP padel. Sam ne želim tega, mislim, da je prav, da bi ga sprejeli, vendar pa morajo dobiti evropski potrošniki jasno zagotovilo, da to ne bo zniženje standardov. Pan pos, pa poseł łazał. Oui, <clears throat> merci président. Il n'y aura jamais de sécurité. Hvala, predsednik. Nikoli ne bomo imeli varnosti hrane brez ustrezne svobode. Tudi to, smo, to je bilo dokazano tudi v zadnjih letih zaradi eh, škandalov, zaradi liberalnih ideologij. Skušamo eh, proizvajati bolj poceni, ampak na škodo kakovosti. Eh, označevanje, ki ga zahtevamo že več let, je izpostavljeno številnim težavam. Predvsem tudi je treba upoštevati, upoštevati želje potrošnikov, ki nočejo več jesti karkoli. Eh, seveda pri tem igrajo pomembno vlogo različni patriotizmi, ampak mi bi morali biti zagovorniki enotnega trga. Na vseh področjih želite uh, usiliti uh, enotno odločanje, centralizacijo uh, uh, in uh, iskanje tudi koristi in to vedno na škodo zdravja in uh, varnosti hrade. Ali ne mislite, da je dožorev? čas, da spremenimo te politike. In kuj je pa posvetila beda? Hvala lepa, gospod Tarabela. Hvala, torej veliko zanimivih točk ste se dotaknili, gospod komisar. Naj vas opozorim na dvoje, torej označevanje porekla. Zabeleži smo napredek, naprimer, na tem področju, ampak vseeno, ker zadeva eh, sveže proizvode, ampak eh, nismo eh, napredovali na področju predelanega mesa. Vi ste omenjali torej celo vrsto problemov, na katero pozarja tudi stroka, na, ste opozarjali ste na potrošnike. E, dejansko samo 0,75 odstotkov več bi prišlo do povišanja, če bi se odločali za take ukrepe. In torej pri tem pa upoštevamo samo argumente industrije in ne tudi vsega ostalega. Moramo biti pragmatični in upoštevati tudi potrošnike. Drugič, kloniranje. Torej nekateri so pred nedolgo tega dokazali, da je to drago, da obstajajo nevarnosti za dobrovit živali, za zdravje živali, da to je nevarno. In torej nišče si tega ne želi. In zakaj torej komisija ne bi lahko pospravila a, ta a, svežen in rekla jasno, tega si ne želimo, kloniranja nočemo, to bi, bila, to bi bil dokaz in a, bi bilo vzorno tudi za boljše a, sprem, sprem, sprejemanje zakonodaje. Hvala. Najlepša hvala, gospa Neutl. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Imamo vprašanje glede nove časovnice za nov predlog glede semen. Imate kakšne informacije glede tega? Rada bi poudarila področje standardov varnosti živil in naj poudarim, da v TTIP-u ne sme priti nobenih, do nobenih popuščanj in prosim vas, da se držite jasne in trdne linije stališča, zato ker si želimo čim višjih standardov varnosti živil v Evropski uniji. Dziękuję pan poseł Andriu gospod Andrij. Hvala, predsednik, hvala, gospod komisar. Torej, ja, naj se osredotočim na dvoje vprašanje sledljivosti. Mislim, da je pomembno to jasno spostaviti, ko gre za predelano meso. In torej, več kot 80 odstotkov potrošnikov si to želi, stroka tudi to zahteva. Ali ne mislite, da se ne smemo osredotočiti samo na vprašanje stroškov za ustrezno označevanje hrane? Ne. Leta 2013 je komisija objavila določeno študijo, ampak zdaj se ugovarja določenim ugotovitvam. Ali ne mislite, da je izziv zelo velik za to, da si zagotovimo tudi zaupanje potrošnikov? Potem pa eh, še drug vidik vprašanje nadzora nad rastlinami, ki se uvažajo v, v Evropsko unijo. Komisija je vedno zavračala določen eh, pristop, da bi spremenili eh, strategijo nadzora v Evropski uniji, kajti kar zadeva bakterijo, tudi ksilelo fastidioso, eh, to prihaja dejansko iz olčne muhe in povzroča potem ogromne škode, ki eh, prizadanejo celotno olčno panogo. Hvala. Pani poslušajer. Gospod Šrajer. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Rada bi se zahvalila komisarju za pogajanja z Rusijo glede antibiotikov. Uspelo nam je zmanjšati prabo antibiotikov za polovico na nizozemskem. Vendar pa kmeti trdijo, da manjša poraba ni mogoča, kajti s tem bi povečali tveganje epidemije. In zanima me tudi več o zaščiti zdravja živali. Ste pomislili na posledice za javno zdravje? Ne morete enostavno opustiti živali brez zdravljenja. Zanima me, kakšna je rešitev, kako bi poskrbeli za ravnovesje med raznimi interesi. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Melior. Najlepša hvala, gospod komisar, da ste prišli k nam. Najlepša hvala tudi za uh, eh, vaša predstavitev. Imam dve vprašanje. Imam vprašanje glede uporabe antibiotikov v reji živali. V Nemčiji imamo zelo natančen nadzor, koliko antibiotikov se uporablja, kje in za katere živali. in sedaj naj bi vzpostavili monitoring v Evropski uniji. Menite, da bi lahko razširili takšen sistem po celi Evropi in tako bi dobili boljši pregled in še vprašanje glede gensko spremenjenih organizmov. Vi ste bili zraven pri pogajanjih, zato bi se vam rada zahvalila, zato da smo dobili zelo natančna in dobra pravila, vendar pa imamo še vedno. No, problem ekološkega pridelovanja in pa gensko spremenjene krme. Torej, prihaja do problema pri izvanju nadzora in kontrole in pri označevanju. Kakšne mnenje komisije glede tega? Najlepša hvala, gospod Sebastian. Najlepša hvala, gospod komisar, imamo vprašanje glede dobrega počutja živali. Države članice ne izvajajo uredbe iz leta 2009. Imamo tudi postopke, ki so dovoljeni, drugi ne, kot uporaba C2 -ja pri prašičih pred zakolom. Zanima me, če bo komisija pregledala te mm, postopke zakola in še transport podatki kažejo, da so prevozi in čas prevoza vedno daljši. Bi to omejili lahko na 8 ur in še okužbe z bakterijami, kot je xilula fastidioza. Tudi sam prihajam iz regije, kjer imamo ta problem, kot tudi um, različne okužbe agrumov. Um, kaj meni ustoriti Evropska komisija in kot je že omenila gospa Erans, boste omejili uvoz zaradi teh različnih kuk in okužb s bakterijami. Najlepša hvala, gospod Dorman. Ja, danke, komisar. Najlepša hvala, gospod komisar. Tudi sam imam vprašanje glede te tipa. Z odborom za okolje smo bili v Washingtonu prejšnji teden, razpravljali smo o tem in ugotovili, da američani na nas ne gledajo kot na eno celoto, ampak obravnavajo vsako državo posebej, še posebej, ko gre za varnost živila. Naprimer, dovoljenje uvoz samo govedine z Irske, z drugih držav ne. Videli smo, da prihaja veliko razlik glede varnosti živil mogoče obstaja tudi ta večja razlika med različnimi zvezdnimi državami v ZDA in nam sploh ne bi padlo na pamet, da bi omejili uvoz mesa iz ZDA, da bi naprimer uvažali samo iz Kalifornije, ne pa iz drugih zvezdnih držav. Torej, moramo poskrbeti za enoten sistem in varnost živil je za nas izrednega pomena. Najlepša hvala. Domnule comisar, ați vorbit foarte bine despre pesta porcină, anumite boli ale păr Gospod Buda, najlepša hvala, gospod komisar. Omenili ste bršičo kugo, bolezni olk in pa eh, ptic. Zanima me, če imate posebno strategijo za... Anul trecut. Za modrikati, modrikasti jezik, kajti v Romuniji imamo veliko takšnih primerov. Cene so padle, v, iz Rusije ne moremo več uvažati in mislim, da bo to zelo škodilo temu sektorju. Najlepša hvala. Gospa Aguilera opravičujem se gospodu komisarju, da nisem mogla biti tukaj od začetka, zaradi tega, ker sem bila zadržana. Sama sem poročevalka za to področje in zastavila bi vam nekaj vprašanj. Gospod komisar, komisija je pripravila spremembo uredbe, 726 skozi 2004 gre za autorizacijo zdravil v veterini in da naj bi zdravila za živila, ločevo, živali ločevali od zdravil za ljudi. Mislite, da bo to povzročilo zmanjšanje kvalitete za veterinarska zdravila, kjer so učinkovine enake, kot se uporabljajo v humani medicini. Imamo torej tudi pobudo, da bi ločili agencijo in da bi dobili posebno agencijo za veterinarska zdravila. Kako lahko to utemeljite? Poleg nove zakonodaje, kaj ti sami profesionalci in strokovnjaki tega ne razumejo. In še zadnje vprašanje. In zelo nas skrbi ksilela fastidioza, to so omenili tudi že kolegi. Kako boste to omejili in nadzorovali v prihodnosti? Najlepša hvala. Ostatnim diskusij pa posel Federej. Hvala lepa. Zadnji govornik, gospod. Tak, herr Ulfarno, tako so komisionar Andrej Kajtis, fratu. Federle. Hvala lepa. Hvala lepa, komisar, za jasnost, eh, jasno zastavljen pristop v zvezi z antibrikobno odpornostjo. Mislim, da je treba razširiti vsekakor tudi naše gledanje in kot komisar, kako nameravate se odzvati na mednarodni ravni, kajti trenutno imamo celo vrsto akterjev, ki želijo urejati uporabo eh, antibiotikov v Evropski uniji, ampak vemo, da uh, najbolj eh, nerazumna poraba antibiotikov poteka na Kitajskem in v Indiji, ne pa v Evropski uniji. Torej, če želimo uh, uh, dejansko spremljati ta pojav, potem moramo počakati še kar nekaj let. Ampak kako nameravate postopati to pogledno na mednarodni ravni? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Uh, govorimo o tem, da bi sprožili pobude za ustvarjanje novih antibiotikov in zato, da bi uh, uredili uporabo uporabo teh antibiotikov. Kako boste usklajevali ta prizadevanja za raziskave, zato da bi pridobili bolj konkretne rezultate tako za humano kot za veterinarsko zdravje? Hvala lepa. Hvala, gospod in gospodje. Eh, s tem smo izčrpali naš seznam eh, govorcev. Hvala lepa za vsa vprašanja in pripombe. Ne bom se zahvaljeval vsakomur eh, izved vas, zato da prihranimo na času in bom takoj predal besedo gospodu komisar. Izvolite. In še nekaj, da naj dodamo, prosite. Torej, kar zadeva bakterijo Xylelo fastidioso, o tem eh, lahko tudi potem še dodatno razpravljamo. Torej, hvala lepa, eh, hvala za besedo. Eh, torej, najprej naj povem, da v kratkem času, ko imam na voljo, ne bom mogel odgovoriti na čisto vsa vprašanja. Postavljenih je bilo veliko, veliko pomembnih zadev in vprašanj. Ko govorimo o ksileli, naj povem, da po tem našem pogovoru bomo imeli predstavnike GD Sante, ki bodo spregovorili tudi o tej temi in bodo lahko zagotovili bolj podrobne odgovore in uh, podatke. Ampak eh, glede na vsa vprašanja, ki so bila postavljena, ne povem seveda, da jih bomo vse zbrali in če ne bom imel možnosti odgovoriti na vse to danes, eh, bomo potem posedovali tudi pisne odgovore čisto vsem, kajti zame je zelo pomembno, da uh, uh, se soočim s čisto vsem in da ohranjam uh, ustrezno uh, komuniciranje z vami. Naj pričnem z nečim, kar Mm, je bilo izpostavljeno že čisto na začetku. Vprašanje gospoda Desa. Govorili ste o uh, antimikrobni odpornosti in torej kot zdravnik uh, se dobro zavedam dramatičnega pomena tega, te odpornosti. To je dejansko tema, ki mi je najbolj pri srcu. Eh, moramo zajeti oba stebra, eh, tako eh, človeško zdravje, kot tudi veterinarsko plat, ampak tudi vprašanje zdravja rastlin, torej čisto vse komponente je treba zajeti. Moramo razviti celovit strateški pristop, kar zadeva protimikrobno odpornost oziroma kaj zareba uporabo antibiotikov. Moramo upoštevati čisto vse, celotno verigo od živali do človeka, pa tudi do rastlin. Eh, seveda potrebujemo skupne podatke tudi, kar zadeva mm, registracijo, zaznamovanje, beleženje vseh informacij, eh, bodi si, kar zadeva človeško plat, kot tudi živalsko plat. In torej, eh, ko gre za protimikrobno odpornost, seveda tukaj moramo pregledati Eh, naše delovanje v zadnjih petih letih proti eh, temu problemu. 26. februarja letos je bila objavljena eh, študija, sporočilo in po svoji plati bi želel razviti celovito strategijo. Enak pristop, ki naj bi zajemal tako uh, uporabo zdravil, uh, Eh, za eh, človeško uporabo, kot tudi za, eh, za veterinarsko uporabo in ne moremo ločevati tega, ko gre za antibiotike. Vsako leto, recimo, če bi imeli neko izjavo o stanju zdravja v Evropski uniji, recimo vsako leto, kjer bi se dogovorili o določenih kazalnikih, o recimo določenih temah, predvsem protimikrobna odpornost oziroma kronične bolezni. In pri tem bi si ustvarili neko celovito sliko, da razumemo, pri čem smo in kako naj postopamo v prihodnje, zato da lahko postopoma skrčujemo, eh, zmanjšujemo uporabo antibiotikov. Eh, to zmanjševanje uporabe predpostavlja ne samo, da spremljamo stanje, ampak tudi, da spremenimo metodologijo zato, da prepobe, prepovemo uporabo antibiotikov, naprimer, za preventivo na področju živalskega zdravja, pri čemer eh, seveda bo treba razvijati druge vrste zdravil, ne samo antibiotikov. Moramo spodbuditi tudi raziskave in razvoje, zato da se bomo prek tega spopadali eh, s tem vprašanjem, da bomo razpolagali z novimi instrumenti. Zelo lepo bi bilo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 Eh, tako da bi prišlo do dialoga med eh, generalnim direktoratom, naprimer za zdravje, eh, potem pristojnimi za veterino, zato da bi lahko skupaj predstavili naš skupni akcijski načrt, zato da bi lahko spodbudili države članice, da nam sledijo. Nekateri ste omenjali dobre prakse, naprimer v Nemčiji. Obiskal sem nizozemsko in ugotovil njihovo odličnost, njihove odlične prakse recimo tam imajo skupne podatke o uporabi antibiotikov v vseh eh, teh kmetijskih gospodarstvih, v vseh obratih. Um, imajo možnost uh, ustreznega obvladovanja, potem tudi iz bolnišnic pridobivajo podatke za pripravo skupnega programa za združevanje vseh sil. Torej naj poudarim, da želim biti aktiven na terenu, zato da proučimo, katere so možnosti za to, da se lahko praktično uh, premikamo in da um, napredujemo pri zmanjševanju porabe antibiotikov. Pa še nekaj. V zvezi z eh, nekim vprašanjem, ki ga je postavil gospod Vojčočovski o študijah o zakolu. Naj povem, da Evropska unija omogoča uh, zakol eh, v posebnih eh, okoliščinah, ko gre za določene tudi pač vprašanje veroizpovedi. In, to, in spoštovanje veroizpovedi je dejansko zajeto v sami ustanovni pogodbi ampak torej obstajajo določena odstopanja eh, pri tem. Evropska unija in strategija za dobrobit živali od leta 2012 do 2015 eh, predvideva, da Eh, komisija pripravi neko študijo o primernosti, da se, eh, da se zagotovi potrošnikom eh, informacije o načinu zakola živali. Ta študija je bila opravljena, rezultati so pri komisiji in v tem trenutku ni povsem jasno ali odstopanja od omamljanja živali mora biti a, predvidena čisto v vseh primerjih v Evropski uniji, ker imamo še premalo a, podatkov, ampak na tem delamo. Potem pa a, naj se sreotočim še na eno vprašanje. Vprašanje. o uh, zdravju rastlin. Vprašanje je zastavil zastavil gospod Garcia. Torej, eh, ko gre za vprašanje tega, kako je eh, bakterija ksilela vstopala v Evropsko unijo, ne smemo podcenjevati eh, vseh ukrepov za krepitev zaščitnih instrumentov za zdravje živali, zato da bi se bolj osredotočili na proaktivni pristop. Eh, pri čemer naj bi omogočili tudi sprejemanje določenih začasnih ukrepov eh, za določene vrste tvegan. Proučujemo torej možnost, da bi imeli bolj stroge zahteve, kar zadeva uvoz iz tretjih držav na mejah Evropske unije in dodatne omejitve za najbolj tvegane vrste eh, rastlin. Mislim, da moramo biti proaktivni v zvezi z eh, vprašanjem zdravja živali, ker vem, da nekatere države so naklonjene temu, da bi um, uveljavili zaprt sistem uvoza rastlin, nekateri so proti temu, nekateri so bolj naklonjeni odprtim sistemom. In eh, torej a, imamo nekompromisni predlog sicer, pri čemer je jasno izpostavljeno, da moramo biti proaktivni in moramo opredeliti, katere so države, ki so proste vsakega tveganja in potem moramo postopati posledično in prepovedati uvoz iz drugih držav. Ehm, pa še nekaj. Cloning. Uh, f, uh, Glede kloniranja lahko povem naslednje. ni dvoma o tem, da označevanje mesa, eh, ki eh, je bilo pridebljeno iz potomcem, potomcev klonov, torej imamo ta določen predlog, ki eh, se pa spopada z nasprotujočimi si interesi. Označevanje mesa potomcev klonov je leta 2014 komisija proučila, ampak tega potem ni podprla zaradi vprašanja izvedljivosti takih ukrepov. DG eh, Agri je eh, sprožil neko študijo o označevanju proizvodov iz eh, klonov in tudi iz potomcev klonov eh, že, leta, že decembra 2014 predpostavljamo, da to ne postavlja a, a, nikakršnih težav za a, varnost hrane in za zdravje. In uh, Andrew in uh, Tarabela sta postavljali vprašanja uh, vprašanje v zvezi z označevanjem porekla. To je večplastno vprašanje ki lahko ima tudi daljnosežne posledice. V trenutnem gospodarskem okviru je dožnost komisije, da zagotovi ustrezen, ustrezne prostopke, ki naj temelijo na dokazih pri odločanju Komisija je torej si zabeležila zahtevo parlamenta, da bi obvezno označevali poreklo pri sestavinah, mesnih sestavinah, ampak moramo opraviti neko študijo, ki je sicer že dokazala, da je včasih lahko ta ukrep obremenjujoč in zelo drag tudi za. A, Eh, operaterje, za subjekte. Zato komisija meni, da je potrebno še dalje razmišljati o tem vprašanju, zato da poiščemo čim več eh, elementov za oblikovanje nekega sorazmerne rešitve. Pa naj povem še nekaj o. Madam Paulsen raised questions uh, on, on... O vprašanju gospe Paulsen in sicer o protimikrobni odpornosti. Seveda, predlog bi lahko sprej, omogočal a, komisiji, da sprejme ukrepe proti temu, a, zato da a, spo, se spopadamo tudi z vprašanjem prenosljivih živalskih bolezni, zato da bi bili bolj proaktivni aktivni. To bi omogočalo tudi zmanjševanje uporabe veterinarskih zdravil proti uh, mikrobnim agentom. Tukaj moramo imeti v mislih, da tukaj uh, se soočamo samo z enim delom našega boja proti tej odpornosti. Pri tem moramo upoštevati tudi element farmakovigilance. Uh, Torej, a, prišlo je sicer do določenih sprememb a, tega ukrepa. Nekateri ste omenjali tudi dejstvo, da se je treba pogovarjati o tem na mednarodni ravni. Popolnoma se oglašam s tem, si ne morem predstavljati a, možnosti, a, da se borimo proti, proti mikrobni odpornosti, ne da bi tega vprašanja postavili na ravni svetovne zdravstvene organizacije. Eh, ne da bi postavljali tega vprašanja na eh, ravni eh, svetovne organizacije za zdravje živali in torej v vseh mednarodnih forumeh, kajti govoriti o tretjih državah, o Kitajski, ko govorimo o Kitajski, o Argentini, Braziliji, Združenih državah, to predpostavlja torej, da rašimo naš pogled tudi na odnose s tretjimi državami in eh, torej se je treba nujno pogovarjati o teh eh, vidikih eh, na najvišji ravni tudi z temi tretjimi državami. Na ravni Svetovne zdravstvene organizacije naj bi potekala veli pomembna konferenca o svetovni politiki o protimikrobni odpornosti in eh, nedvomno bomo spremljali vse te razprave zelo pozorno in eh, ugotavljali, kako naj stvari razvijamo na mednarodni ravni. Popolnoma soglašam s tem pogledom. Pa še nekaj, naj se osredotočim na TTIP zdaj in eh, na to, kar lahko dosežemo v sklopu teh pogajanj med Evropsko unijo in Združenimi državami. Torej naj povdarim, da tukaj ne gre za to, da bi se pogajali o standardih. Standardi niso predmet pogaja, nismo pripravljeni se pogajati o naših standardih o varnosti hrane. Sicer ste tudi opozarjali na to, da eh, Združene države ne gledajo na Evropsko unijo kot na eno samo entiteto. Za nas je bistvenega pomena, da Združene države sprejmejo Evropsko unijo kot neko enoto. Eh, in torej, da ne e, vzpostavljajo nekih pristopov e, z eno ali z drugo državo ločeno. Torej, ne gre za dvostranske odnose. To bi uničilo na skupni trg e, in naš skupni pristop in naše skupne standarde. Nedvomno z naše strani uh, ko se osredotočamo na sanitarne in fitosanitarne ukrepe, smo naklonjeni temu, da ohranimo čim više standarde in da Združenim državam posredujemo jasno sporočilo o tem, da eh, eh, Evropska unija kot celota in naši skupni standardi sta eh, dva stebra, dva mejnika, na katerih mora temeljiti naš nadaljni dialog. Če se osredotočimo na vprašanje o uh, um, rastlinskem razmoževalnem materialu, uh, naj povem, da komisija februarja 2015 je pripravila nek predlog o tem razmoževalnem materialu. Uh, med evalvacijo, ki je bila opravljena v obdobju 2007-2008, eh, eh, eh, smo ugotovili, da nekatere nevladne organizacije so opozarjale na rigidnost sedanje, sedanje zakonodaje, ki se sredotoče samo na obstoječe sorte. In torej vsi MVO-ji, ki so naklonjeni razpravi o um, razvoju nekega novega pristopa na področju rastlinskega razmrževalnega materijala in uh, mi se moramo pogovoriti z vsemi akterji o tem, kako naj postopamo v prihodne. Imamo dve opcije na eni strani eh, imamo neke možnosti, da bi obnovili predhodne eh, komisijne predloge in spremenimo določene, eh, določena načela z možnostjo, da ocenimo oziroma da razvijemo delne ocene učinka, pri teh spremembah oziroma da pripravimo popolnoma nov koncept in da premislimo o tem novem konceptu, ki naj nam omogoči, da sprožimo popolnoma, nov, popolnoma novo oceno učinka. Seveda bomo potrebovali čas, vsaj dve leti kot najmanj. Še eno vprašanje. Week, eh, and, and, and, weekend, med, uh, eh, vik, med koncem tedna smo imeli nek eh, predlog, a, eh, po katerem naj bi a, eh, a, eh, glikosaj, glifosaj, glifosid a, a, ocenili kot a, rakotvorno snov. A, to se uporablja pri nekaterih a, kulturah, pri nekaterih a, a, nasadih, pesticidi. A, pesticide vedno ocenjujejo najprej države članice, preden se izvede neka medsebojna ocena, medsebojna. A, Medsebojna ocena bo zaključena do avgusta 2015. Država članica poročevalka, v tem primeru Nemčija, je zaključila neko študijo in ugotovila, da to, te snovi ne gre uvrščati med rakotvorne snovi. Verjetno leta 2016 bomo imeli e, še ponovno oceno in pregled obsoječe zakonodaje tudi na tem področju. uh, speaking about nicotinoids. Pa nikotinoidi, eh, torej eh, tukaj eh, ni predvidena nikakršna ocena učinka, ehm, sicer je bila, bilo objavljeno povabilo k oddajanju predlogov oziroma ponudb in bomo morali razmisliti še o naslednjih korakih na tem področju. Pa še nekaj. Uh, Govorimo o dobrobiti živali, o antibiotikih, je nedvomno, da lahko veliko dosežemo na nacionalni ravni. Obiskal sem neko vzorno eh, kmetijo na nizozemskem, kjer se omejuje uporaba antibiotikov. To so primeri dobre prakse, ki ne bi jih lahko razširili in ki bi eh, se jih lahko držali. Of course, may I say that I will ready to answer you. Seveda, tako kot sem že prej povedal, sem pripravljen odgovoriti na čisto vse vprašanje, na tiste vprašanje, na katere še nisem odgovoril v pisni obliki. To je naša dolžnost. Hvala lepa, gospod komisar. Oproščam se e, in. Uh, Um, ugotavljam, da ste že odgovorili na številne vprašanja zelo podrobno. Seveda, če bodo člani in članice menili, da potrebujo še kakšno uh, podrobnost, kakšen podatek, seveda se bomo obrnili na vas. Seveda, vi ste naš komi komisar uh, in zato uh, vam lahko postavljamo vprašanja. Vi ste odprta osebno, zelo pripravljena se odzvati na naše potrebe, na naša pričakovanja. Zato se vam še enkrat zahvaljujemo iskreno. Eh, ker ste se dotaknili eh, tolikih eh, pomembnih vprašanj in tem, predvsem v tem trenutku, ko doživljamo veliko težav, nekaj na vzhodu, nekaj na jugu Evrope, potekajo tudi pogajanja, kot smo slišali in imamo res veliko, veliko stvari, o katerih se lahko pogovorimo. Pričakujemo seveda, da se bo naš dialog nadaljeval z vami, vašimi sodelavci. Eh, s tem eh, zaključujemo to eh, točko na dnevnem redu. Še enkrat naj se vam iskreno zahvalim in če mi dovolite, predlagam, da si vzamemo enominutni odmor. Hvala lepa. Przechodzimy do punktu piątego, wystąpienie Komisji Sprawiedliwości. Hvala lepa. Zdaj pa bomo eh, šli na naslednjo točko na dnevnem redu, ampak oproščam se, gospa. Gospa Najšel želi besede. Izvolite, gospa. Minuta, tukaj, ja, ampak um, predsednik je predlagal enominutni odmor. Besedo ima gospa Najšel eno prošnjo imam in prošnjo za gospod Köstinger, ki je poročevalka za strategijo gozdov. Sama sem poročevalka v senci in zelo, zelo veliko predlogov sprememb je bilo vloženih. Še vedno bo potrebno glasovati in zato smo si želeli nekoliko več časa. Zato bi prosila gospo Köstinger, ali bi bilo možno, da bi preložili četrtkovo glasovanje. Vidimo, da smo že tako ali tako v zamudi. Če bi to preložili, bi to bilo mm, zelo dobro, ne samo za me, ker mislim, da nisem edina. Pani posel, to ni jaz, tylko moja decizija. Hvala lepa. Tukaj ne gre za to, da bi eh, samo jaz odločal o tem, imamo določen postopek, ki se ga je treba držati. Imamo vsaj eh, dva člana eh, tega odbora, ki podpirata ta predlog. Če je tako, prosim, da dvignete roko. En, dva, tri. Ja, imamo dva poslanca, poslanke, štiri poslanci podpirajo predlog. Kaj pa mislijo o tem koordinatorji? kajti koordinatori se morajo tudi izraziti glede tega. Gospa Köstinger, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Nekoliko me čudi, da je gospa Neuchel dala ta predlog in da še ni zaključila svojega dela. Če pogledamo nazaj, že leta 2013, septembra je komisija predla, predstavila to strategijo in parlament bi že v prejšnjem mandatu moral predstaviti poročilo. Septembra lani smo začeli s tem poročilom. 460 predlogov sprememb imamo, to drži. Še enkrat bi povedala, da gre za poročilo na lasno pobudo, ne pa za zakonodajno poročilo. In poročevalka v senci socialistov je bila od začetka vključena. Seveda, vedno ni imela časa, da bi bila prisotna, ampak nasplošno nam je uspelo doseči 29 kompromisov, kar je po mojem mnenju čisto ol za poročilo na lastno pobudbo. Zato resnično predlagam, da bi glasovali do Petka prejšnji teden smo imeli rok za vložitev predlogov sprememb. Socialisti so dali 20 predlogov sprememb in skoraj da večino, skoraj da vse smo upoštevali, tako da smo si resnično prizadevali, da bi upoštevali mnenje pročevalko senci gospe Nojhlove. Seveda ni bilo možno zajeti vsega, mislim pa, da smo pripravili dobro in berljivo poročilo. Ehm, ne moremo glasovati o čisto vsakem detajlu, ampak resnično prosim kolegice in kolege, da bi jutri glasovali. Kot rečeno, veliko, veliko časa smo že izgubili in resnično si želim, da pohvalimo tudi delo sekretarjata, ki si je prizadeval zelo objektivno, da bi vključili čim več stališč. Ko še enkrat podarjam, to je poročilo. Na lastno podbudo, to ni zakonodajno poročilo, zato lepo prosim glasujmo in to posredujmo tudi v Strasbourg, tako da bomo resnično dobili stališče parlamenta. Hvala lepa. Zdaj ne bomo odpirali razprave o tem, ampak izvolite. Ja, Zahvaljujem se gospe Kustinger za izvrstno opravljeno delo. Sama predloga, ki smo jo dobili, je bila zelo dobra in zelo ravnotežena. V zadnjih tednih smo zelo intenzivno delali nad tem, da bi dobili dober kompromis. Večkrat smo se srečali in intenzivno predelali predloge sprememb. To, kar je zdaj pred nami, je zelo uravnoteženo in zelo obsežno. Lepo prosim, da bi se zdaj ne umikali, pač pa jutri glasujno. Mi smo pripravljeni, vsi skupaj smo delali in mislim, da smo sprejeli veliko kompromisov in nekatere stvari, ki jih nisem rada požrla, sem uh, bila pripravljena sprejeti zato, da gremo zdaj na glasovanje. Jutro mame, razpočinjame naše spotkanje. In gospodje, jutri bomo pričeli našo sejo z e, srečanjem z komisarjem Hoganom. E, vsi bomo seveda prisotni in preden se srečamo s komisarjem, bomo glasovali o tem vprašanju. Torej, pred jutrišnjim srečanjem s e, komisarjem Hoganom, gospa Köstinger. Fan. Samo eno vprašanje glede postopka ali lahko kadarkoli na sestanku dajemo predloge, da bi nekaj preložili, kaj ti zdi se mi, da smo že zelo dolgo vedeli, kdaj se bo glasovalo. Že od začetka smo se vključili. Vsi so vedeli, kakšni so roki. Tudi odgovori, odzivi so bili na to. Zato zdaj ne vidim, zakaj naj bi o tem glasovali. Torej glasovali o tem, da bomo glasovali, če vidimo, da je vse potekalo po rokih. Tudi sekretarjat je opravil izvrstno delo. Vse vse je bilo narejeno ob spoštovanju rokov. Mislim, da se ne bo nič spremenilo do četrtka na glasovalni listi in nisem pripravljena eh, pokazati razumevanja za tako demokracijo, ker zdi se mi, da smo resnično delali dobro in zdaj je vse pripravljeno za glasovanje jutri. Dziękuję jeszcze e, wypowiedź sekretarza w sprawie procedury. Jak to... Hvala lepa. Zdaj pa še sekretarjat, kaj pravi postopek. Hvala predsednik, naj odgovorim na vprašanje gospe Köstinger dejanske um, četrti odstavek 190. Eh, člena poslovnika predvideva možnost, da se zahteva glasovanje o tem, ali naj se glasuje o nekem, uh, o nekem dokumentu, glede na to, da vsaj trije poslanci podpirajo to zahtevo in ker nimamo soglasja o, o, o predstavitvi uh, eh, glasovanja, potem moramo glasovati o tem, ali želimo glasovati o dokumentu. Torej, predsednik je predlagal, da jutri ob 9. uri glasujemo o tem, ali glasujemo glasujemo o dokumentu o gozdarstvu gospe Köstinger. Eh, hvala. Če je še pa, už pani posel Nojčel ne chce zabrati glas, piše, že imamo pos... Hvala lepa, gospa Nojčel. Eh, ne želi spregovoriti. Mislim torej, da je postopek bil jasno obrazložen. Hvala lepa vsem. Zdaj smo nekoliko bogatejši na znanju. In zato gremo zdaj na naslednjo točko na dnevnem redu, točka 5, predstavitev komisije o bakteriji Xylella fastidiosa. E, torej najprej dam besedo predstavniku e, komisije in naj vas zaprosim, da ste e, čim bolj strnjeni, kajti potem bomo dejansko postavljali določena vprašanja. Torej, kratek, eh, kratka predstavitev. Hvala. Kdo zastopa danes komisijo? Gospod Flu. Hvala. Da, komisar je že omenil to bolezen, to je ponazoril tudi z nekaterimi slikami, ki prikazujejo škodo, ki jo lahko povzroči ta bolezen ta bolezen se je prvič pojavila v Evropi in vpliva na oljke v Apuli na jugu Italije. Italija je oktober leta 2013 prijavila te primere komisiji. To so bili prvi potrjeni primeri v Evropski uniji. Februarja 2013 smo sprejeli krizne ukrepe na ravni EU. To smo še dopolnili junija oziroma julija 2014. Ti ukrepi pa določajo stroge predpise za premike rastlin, potem pa je tu še identifikacija in nadzor glede odstranjevanja vseh prizadetih rastlin. To je bilo narejeno tudi na podlagi izjave, ki smo jo dobili od EFSE. Komisija je potem opravila dve presoji. FVO je to naredil. Zadnja presoja je bila novembra 2014 in žal ugotavljamo, da se je situacija dramatično poslabšala od eh, februarja 2014, ko je bila opravljena prva presoja. Z našimi ukrepi želimo izkoreniniti to bolezen, rezultati presoj pa kažejo, da se pristojni organi osredotočajo na prizadeta območja. Nekaj obolelih dreves je že bilo odstranjenih. Žal pa je Italija v zadnjem času priglasila še en izbruh izven območja, kjer se je bolezen najprej pojavila in v skladu z zakonodajo je Italija tam omejila območje, zdaj imamo izbruh tudi na območju Brindizija, kar kaže, da se bolezen seli iz prvotno eh, zaznanega območja. Leta 2013 je EFSA objavila izjavo in ponovno leta 2015. Tam so bile kot potencijalno ogrožene rastline navedeni tudi citrusi in vinska trta. Na seznamu najdemo več kot 200 sort. Ta seznam je torej eh, bistveno daljši. Trenutno imamo samo 9 rodov na seznamu. Na citrusih in trti, zaenkrat še nismo našli te bolezni. Vidimo pa, da je obseg prizadetih dreves v Apuli vse večji. Italija je najavila vrsto ukrepov, vključno z precejšnjimi finančnimi sredstvi. Če si pogledamo rezultate in razvoj bolezni, pa je vprašljivo, ali bo to dovolj, da bi preprečili nadaljne širjenje bolezni. V tem trenutku smo v nenehnem stiku z italijanskimi oblastmi, da bi poiskali najboljši način naprej. V preteklih štirih tednih smo imeli tri sestanke na visoki ravni z italijanskimi predstavniki oblasti. Na podlagi novih ugotovitev in novega mnenja EFSE v tem trenutku pregledujemo naše ukrepe, naše krizne ukrepe. Lahko vam zagotovim, da je seznam ogroženih rastlin zdaj bistveno daljši. Seznam bo moral vključiti tudi vse tiste bolezni, ki bi lahko ogrozile rastline. Prav tako bomo morali omejiti vnos rastlin iz tretjih držav in seveda tudi odstranjevanje rastlin iz prizadetih območij. To moramo narediti zelo pozorno. Trenutno In ta teden, konec tega tedna, bomo še imeli tehnične razgovore z državami članicami in na podlagi rezultatov teh razprav in tudi na podlagi odločitev komisiji pričakujemo glasovanje o okrepitvi teh ukrepov v stalnem odboru in to meseca aprila. Vrsta vprašanj je bila postavljenih komisarju, na katera ni mogel odgovoriti zaradi časovne stiske. Govora je bilo o raziskavah. Komisar želi, da bi to vprašanje postavili čim više na seznamu prioritet. Ksilela bo ena od prioritet, menda vendar se to mora še potrditi. Eno vprašanje se je nanašalo tudi na nadomestila oziroma kompenzacije. Naša trenutna zakonodaja v tem trenutku ne omogoča, da bi kmetom poleg izdatkov za odstranjevanje dreves izplačali še kar kolega v okviru um, zakonodaje o zdravju rastline. Torej tu ni možnosti nadomestila za dolgoročno izgubo. Zdaj pa sem vam na voljo za morebitna vprašanja. Hvala lepa. Prepričan sem, da vprašanja tudi bodo. Sedem članov se je že javilo k besedi. Prosim, da ste kratki. Gospa Herenc Garcia. Sidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Že od leta 2012 se ukvarjamo s težavo ksilila fastidioze. Ta težava je vedno hujša in vedno mm, bolj so zaskrbljeni naši kmetovalci. Pred nekaj tedni sem bila v Kordovi, kjer sem se stala z, z evropskimi strokovnjaki za to vprašanje. Vrnila sem se zelo zaskrbljena. Naj vam predam zaskrbljenost vseh kmetov zaradi te bakterije, ki je povzročila veliko škode, predvsem v Italiji, vendar pa ogroža celotno sredozemlje. Že od leta 2012 se borimo s to bakterijo, sedaj pa smo leta 2015 in zelo malo prizadevanj ste pokazali za boj proti tej kugi. Evropska komisija je priznala, da trud Italije ne bo dovolj. Naj spomnim Evropsko komisijo na to, da da smo od leta 2000 do 2007 uvodili več kot 150 tisoč vrst rastlin iz držav, kjer obstaja okuženost to bakterijo. Zakaj ne sestavite pozitivnega seznama držav, iz katerih lahko uvažamo rastline in iz katerih ne? In pa tudi zahtevam, da Evropska komisija pove, kaj lahko storimo za to, da bi preprečili okuženost to bakterijo še v drugih sredozemskih državah. Hvala. Oui, merci, euh, monsieur le, monsieur le président. Hvala, predsednik. Soočamo se z dodatnim uh, zdravstvenim uh, problemom, ki postavlja vprašanje nadzora nad rastlinami, ki uh, jih uvažamo. Na to je tudi opozarjal komisar Andrukajtis. To ni nič novega, tudi v prejšnjem sklicu smo v poročilu opozarjali na to in V razpravah, ki so potekale eh, ob sprejemanju tega poročila, sem eh, opozarjal na neuspeh strateg nadzorne strategije, ki je še vedno veljavna in ki nas ne ščiti. To dobro vidimo tudi danes, predvsem na nekaterih ozemljih Evropske unije, proti vstopanju novih škodljivcev iz tretjih držav in eh, to poudarjam, ker eh, komisija ne predvideva spremembe sistema, ki, trenutno, ki je trenutno v veljavi v svojih zakonodajnih predlogih. V razpravi sem predlagal določene predloge sprememb, zato da bi oblikovali novo eh, strategijo, preventivno strategijo, ki naj temelji na pristopu, ki naj temelji na tveganju na podlagi mednarodnih dogovorov za zaščito rastlin in v sklopu tudi fitosanitarnih in sanitarnih ukrepov pravzaprav uh, eh, svetovne zdravstvene organizacije. Torej, tako kot sem že uh, povedal, uh, komisija sicer je nekoliko spremenila formulacijo, ampak imam še vedno občutek, da ni pripravljena niče se spremeniti v nadzorni strategiji. Prisluhnili smo odgovorom v zvezi z kompenzacijami in torej, kako komisija namerava se spopadati s to bakterijo uh, eh, Silelo fastidiozo, ki uh, pri oljčnih uh, drevesih se uh, dodaja oljčni muhi, ki je že lansko leto povzročila veliko škode v, a, a, pri. A, Prač pri, pri delavi in uh, dejansko tukaj gre za nemo, e, onemogočanje uporabe uh, fos, uh, fosfatnega amonijaka, uh, amonijaka, ki bi omogočal uh, boj proti tem škodljivcem. Hvala. Hvala lepa, zahvaljujemo se predstavnikom komisije oziroma predstavniku komisije za predstavitev. E, določena območja v mojem okrožju v Franciji so prizadeta, ne, e, ne gre za olčna drevesa, ampak bakterija se širi tudi na e, vinograde in tudi na citruse ponekod. Ko gre za trto, eh, sicer eh, obstajajo še vedno, eh, imamo določene primere na Korziki, to je otok in torej je omejeno področje, ampak to predpostavlja, da komisija mora naglo ukrepati, tako kot so povedali predgovorniki, v tem primeru je hitrost tista, ki je najpomembnejša, moramo se izogniti omahovanju, ali imate časovnico z ustreznimi odločitvami že v mislih. Yeah, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kolegica Ran si omenila, da je šla v Kordobo, sama prihajam iz Andaluzije in res je, da gre za regijo, kjer je ogromno olk. Veliko naših prebivalcev je odvisnih od te panoge. Zato smo zelo zaskrbljeni zaradi te situacije in menimo, da ni dovolj močnega nadzora. In zato nas zelo skrbi, da bi tudi k nam in drugam po Evropi prišla ta bakterija. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli, kaj boste storili, kaj ti vse kaže na to, mm, da je do te invazije prišlo preko Rotterdama. Želeli bi si dosti več kontrole v pristaniščih kjer vstopa zelo veliko rastlinskega materijala. Bo prišlo do posledic za nizozemsko zaradi uvoza okuženega materijala, kot bi lahko prišlo v drugih državah. Gospod Kaputo. Hvala, gospod predsednik. Ksilela fastidioza praktično uničuje celotno območje v Italiji, zlasti v Apulji. Pozorno sem poslušal predstavnika komisije, menim pa, da potrebujemo več usklajevanja tudi z državami članicami, kajti tudi ukrepi Italije in Evropske komisije niso ravno usklajeni v nasprotju s tem, kar je povedal komisar Andrej Kajtis. Mislim, da je problem zlasti pri izvajanju kontrole. In tako kot kolega Andrej, mislim, da je potrebno pospešiti fazo odločanja na ravni komisije. Ob drugi priložnosti sem že povedal, da medtem, ko zdravnik proučuje, lahko pacijent umre in dejansko lahko na jugu Italije oziroma v sredozemlju uh, cele panoge dejansko odmrejo. Pomembno je to tudi z vidika subvencij. Treba je spremeniti zakonodajo za ukrepe na dolgi rok, vendar pa je to treba narediti hitro. To. Grazie, prezident. Gospoda Mato. Hvala. Opravičujem se, če si bom vzela kako sekundo več, ker prihajam iz Salenta iz Apulje. Že na začetku naj povem da gre tukaj za hitro posušitev. Tukaj ne gre zgolj za enostavno ksilelo. Komisar italijanske vlade, ki naj bi pomagal v tej krizni situaciji, je predvidel načrt 13 milijonov evrov za to, da bi izkoreninili to bolezen. Na ta način naj bi uporabili insekticize. 31. maja za oljčnike in potem junija za sadovnjake. Ampak, če beremo načrt, ni tako. Gre za to, da hočejo vse skupaj nadzorovati na kemičen način in to izkoreninjene narediti na celotnem območju. Gre za ogromno območje, 50 krat 15 km. In ta načrt bojo 26. in 27. marca ovrednotili vključno s komisarjem za zdravje rastlin. Vendar to temelji na teoriji, ki ni bila nikoli znanstveno dokazana. Nikoli ni bilo dokazano, da je bakterija Xylella fastidiosa edini vzrok za ta užik. Zato je vse, kar zahtevamo, to, da se na podlagi dokazov, na podlagi strokovnjakov, ki so že v Salento prišli že februarja, Opravičujem se, ampak to je res bistvenega pomena. Namreč imamo študije Sanka in EFSE, ki kažejo, da to izkoruninjenje ni prava rešitev. In glede na to, da vidim, da že čakate s kladivcem, bi vas prosila, da dobro proučimo situacijo. Tukaj imamo tudi mm, druge organizme. Ne gre samo za puljo, apuljo, gre tudi za celotno Evropo. In zato moramo vedeti, da gre tudi za tožbo, tudi. Poglejte, koliko stvari moram preskočiti, ampak nujno je, da vam povem, da se moramo ravnati po znanstvenih dokazih. Tukaj se zdi, kot da bi hoteli zdraviti AIDS zdravili za pljučnico. Vedeti pa moramo, da je tu potrebna preventiva, zato se moramo predvsem strogo držati znanstvenih dokazov. Mislim, da izgubljamo izpred oči, kateri je vzrok. Zato moramo vedeti, da je situacija zelo resna. Italijanska država pa ne ukrepa ustrezno, zlasti ne na znanstven način. Zato prosimo, da se na mednarodni ravni vključijo znanstvene študije in da se vključijo predvsem kmetovalci, ki vedo, kako se obdeluje zemljo. Razumemo pani situacijo, zato predložili pani vstopi. Razumemo vaš položaj in ravno zato sem vam tudi dal nekaj več časa. če bi lahko predstavili to besedilo tudi komisiji, bi bilo to zelo koristno. Gospod Ferran. Ja, govorimo o neki bolezni, ki je že kontaminirala več kot 30 tisoč hektarov v Italiji. Torej, ta bolezen dokazuje, da prost pretok blaga je lahko katastrofalen v določenih primerov. Torej, ta bakterija je bila uvožena iz Kostarike in vemo, da bakterija lahko lahko uh, oškoduje tudi trto, to se je do, že dogodilo v Kaliforniji. Vemo, da je zelo težko se boriti proti tej bolezni, kajti ni prave, e, prave, pravega pristopa in pravega zdravila. In torej, gospod predsednik, mislim, da je danes nujno, da pre, prepovemo vsakršno, uh, vsakršen uvoz uh, živih rastlin iz uh, tretjih držav in tudi, da ne izmenjujemo trte med državami članicami Evropske unije, predvsem pa tiste, ki prihajajo tudi iz tretjih držav. Hvala lepa, gospod Trbele. Hvala lepa. Torej, eh, naj se oglasim po eh, mnogih predgovornikih, eh, ki so se nanašali na znanstveno uh, resnost. Gospoda Mato je govorila z zanosom, ker gre za njeno regijo, uh, gre za oljke, ki so včasih tisočletne. Očitno uh, francoski pristop uh, se osredotoča bolj na uh, strogost, seveda, ampak uh, sicer ne nisem slišal govoriti o, o rastlinah kave, ampak o e, okrasnih rastlinah iz Kostarike, ki so prinesle v Evropo e, to bakterijo. Torej, znanstvena strogost, o tem je govorila gospoda Vato, potrebujemo združena prizadevanja držav članic in komisije in s tem bom zaključil, gospod predsednik, ali ne bi morda potrebovali v e, upoštevanju te kruize nekega sistema, kot je sistem Red rapid exchange eh, in se pravi, ko a, eh, pride do problema, potem a, eh, moramo takoj opozoriti nanj in a, naglo a, ukrepati. In naj zaključim, a, govorili smo tudi o. A, Eh, določeni vrsti amonijaka. Seveda tro je tudi sredstvo ki, eh, za a, eh, spopadanje s tem problemom, ki je sicer prepovedan, ampak ker je treba bolezen a, izkoreniniti, morda bi morala komisija izkazati nekaj več fleksibilnosti tudi v zvezi s tem. Hvala lepa. Dame in gospodje, to je še en primer, da moramo sprejeti neke zaključke na podlagi te razprave in to vnesti v zakonodajo, ki jo sprejemamo. Zdaj dajem besedo predstavniku komisije. Gospod Fluje, beseda je vaša, izvolite. Budite kratki, prosim. Hvala, gospod predsednik. Slišali smo različna stališča. Nekateri so rekli, naj ukrepamo čim prej, drugi pa naj upoštevamo vse znanstvene dokaze. Pa začnimo pri tem slednjem pristopu. Na nas se obračajo organizacije, ki imajo nove znanstvene informacije, vsaj pravijo, da ta bolezen ni nastala zaradi ksilele fastidioze, pač pa eh, zaradi gljiv. In zdaj prosimo EFSO, da nam ponudi oziroma da pregledate nove dokaze in želimo si, da bi nam EFSA dala jasno izjavo o tem, ali je naše sedanje vedenje oksileli pravilno ali ne. To bi se moralo zgoditi še preden ukrepamo. Seveda pa imamo tudi jasno časovnico, kako se odzivati. Dejal sem, da bomo imeli ta teden v stalnem odboru prvo razpravo in na podlagi te razprave in kasnejše razprave z komisijo in italijanskimi predstavniki oblasti pričakujemo, da bomo do konca aprila sprejeli nove ukrepe. Vrsto vprašanj smo slišali glede prihodnih ukrepov in tega, kar nameravamo narediti. Kot sem povedal na začetku, bomo okrepili naše ukrepanje. Najprej bomo razširili območje, ki mora spoštovati fitosanitarne ukrepe. Trenutno je to samo Apulja. Zdaj oziroma leče, zdaj pa bomo to območje veliko bolj razširili še na druge regije. Naj vas tudi tu popravim. Komisar ni dejal, da je možno izkoreniniti oziroma da ni možno izkoreniniti bolezni. Komisar je dejal, da v tej fazi ni več možno izkoreniniti bolezni, zato želimo vsaj omejiti širjenje bolezni na druge regije v Italiji, na druge regije v sredozemlju in na druge države članice, pač odvisno od tega, katere rastline so prizadete. Ti ukrepi bodo predvideli širšo tamponsko cono, obveznost, da se odstranijo prizadete rastline, prav tako bomo predvideli, da se morajo odstraniti tudi rastline v soseščini, torej ta tamponska cona bo precej obsežna, ampak to je še vse predmet pogovorov z državami članicami in zlasti za Italijo, ki bo v končni fazi morala te ukrepe izvajati. Več je bilo tudi pozivov k temu, da bi morali imeti strožji režim glede uvoza iz tretjih držav. Naj spomnim, trenutno se pogovarjamo o revidiranem režimu, na področju zdravja rastlin. Evropski parlament je na plenarnem zasedanju aprila 2014 glasoval za odprti sistem. To je sistem, ki ga imamo v tem trenutku. Nekatere države članice pa zahtevajo bolj zaprt bolj omejen režim v odnosu do tretjih držav. Razprave še tečejo, Razprave v svetu pa so pokazale, da države članice preučujejo večje zahteve glede certificiranja, glede uvoza v EU, predvsem, ko gre za najbolj rizične rastline. Danes smo slišali tudi, da naj bi prišlo do unosa preko Rotterdama, nobenega potrdila ni za to. Nizozemski pristojni organi so med inšpekcijskim nadzorom prestregli uvožene rastline, ki so bile prizadete zaradi ksilele fastidioze. To kaže, da je sistem vsaj v tem primeru dobro deloval. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino oziroma na vsa vprašanja, ki so bila postavljena. Hvala lepa. Hvala lepa. Še nekdo želi besedo? Gospod Bovi. Hvala lepa. Nažalost je vlak imel več kot uro in pol zamude, zato sem prispel nekoliko kasneje. Torej, že, eh, Eh, novembra sem posredoval neko vprašanje komisiji v zvezi s Helelo. Eh, eh, stanje se je poslabšalo, predvsem na Korziki v Franciji, kjer smo zelo jasno ugotovili na Korziki, da obstajajo določena drevesa na določenih velikih površinah. Gre za okrasne olčna drevesa, ki so obolela za to bolezijo. In torej, kako bi lahko Francija danes zunaj Evropske unije lahko sprejela drastične ukrepe za to, da zaustavi to bolezijo? bolezen. Ne gre za to, da smo strpni ali ne, gre za učinkovite ukrepe. Če razmišljamo dolgoročno, potem moramo imeti veliko dlje, veliko dlje za to, da preprečimo eh, pretok eh, tega. Kot eh, naprimer v Avstraliji, kjer preprečuje vstop vsakršne vrste rastlinskih sort, tam so prepovedani vse, vsi proizvodi, ki predpostavljajo določeno tveganje. Enako moramo postopati tudi v Evropi, drugače bomo nam bo usvojena katastrofa. Ko je problem izpa Ja mislim, že bežim, že... Hvala lepa, dame in gospodje. Mislim, da se situacija še razvija, tako ko gre za prizadeta območja, kot tudi za nove eh, rastlinske vrste. Treba je ukrepati. In komisijo bomo prosili, da nam posreduje informacije, lahko kar na ravni celotnega parlamenta, kajti v tem trenutku ne vemo, kako obsežen je ta problem. Vsekakor je treba položaj spremljati in komisijo bomo prosili, da situacijo nenehno spremlja. Seveda tudi pri uvozu semen in rastlin je to zelo pomembno. Zelo pomembno je bilo, da smo se pogovorili o tej tematiki, kot rečeno, na ta problem se bomo nedvomno še vračali, ker gre za zelo nevarno stvar. Prehajamo na točko številka šest, to so veterinarski medicinski izdelki in tu je še točka sedem, točki bomo obravnavali skupaj. Če se spomnite, smo se o tem že pogovarjali in dejansko je komisija, gospod Andrzej Riš, to predstavil. Na zadnjem sestanku smo slišali predstavitev, danes naj bi potekala razprava. Odbor je tu vodilni odbor, mi pa smo samo odbor, ki bo predstavil svoje mnenje. Gospod Riš je govoril že zadnjič, tako da mislim, da se zdaj lahko vrnemo na vprašanja. Po vprašanjih pa bom prosil še poslance, da prevzamejo besedo tisti, ki so poročevalci za mnenje. Zdaj pa vaše vprašanje. Gospa Paulsen, želite govoriti zdaj ali po razpravi? Zdaj. Ok, bardzo proszę. Pani poseł Paulsen. Izvolite, gospa Paulsen. Tack. Nu tackar ordförande och jag ska försöka vara väldigt... Hvala lepa, gospod predsednik. Potrudila se bom, da bom čim bolj kratka in jedrnata. Jasno je, da je odbor za kmetijstvo podprl sklep iz leta 2011. Tam smo povedali, da morajo ohraniti veterinarske medicinske izdelke, tudi ko gre za antibiotike. Prav tako smo povdarili, da se moramo zelo angažirati proti odpornosti na antibiotike in to smo slišali tudi v današnji razpravi z komisarjem vedno znova. Lepo je, ko preberemo in ko vidimo, da je ta ideja tudi vključena v načrtu komisije. Ta odločenost, da ukrepamo na področju antibiotikov, je vsebovana v 54. členu. Ta predlog je korak v pravo smer. Vendar pa sem mnenja, da je ta predlog zastavljen, zelo težko izvedljivo. Ta predlog je precej ohlapen in nedovolj natančen, zato bi ga bilo možno tudi izboljšati. Vendar pa bi tu rada prosila za podporo in za pomoč. Ko gre za birokracijo, mi ne gre ravno dobro, to ni moje področje in eh, na tem področju nisem dovolj dobra, da bi pripravila predlog na način, ki bi bil dovolj primeren. Namreč ta eh, panoga potrebuje predlog, ki jim bo pomagal pri doseganju napredka. Namreč panoga veterinarskih zdravil je zelo zapletena in veliko manj rentabilna kot eh, panoga človeških zdravil. Namreč ljudje so le ljudje, pri živalih pa govorimo o mnogih živalskih vrstah. Tu je razlika in tu pridemo do vprašanja rentabilnosti. Potem naslednji predlog, ki se nanaša na možnost prodaje zdravil in omejitve so tu dobrodošle, vendar zelo težko razumem, da veterinar, ki ima enako izobrazbo, da ima veterinar enake pristojnosti, zelo težko razumem, da veterinar zdravi in tudi prodaja zdravila. Veterinar je dobro plačan za svoje delo in tako mora tudi ostati. Veterinari ne smejo biti odvisni od prodaje zdravil. Skratka, veterinari ne smejo postati prodajalci veterinarskih zdravil. To je zelo pomembno. Potem, pri tej zakonodaji manjka tudi opredelitev pojmov, torej definicije, ampak več o tem kasneje, ko bo dejansko potekala tudi razprava. Se mi pa zdi to zelo pomembno. Po eni strani poenostavitev, po drugi strani pa se mi zdi, da se lahko zedinimo tudi o zelo natančni in močni zakonodaji, ko gre za uporabo antibiotikov in zlorabo antibiotikov. Hvala lepa. Rad bi vas obvestil, da bomo 16. aprila imeli širšo razpravo o tem na naslednji seji. Sedaj se osredotočimo na vprašanje. Gospod Polček. Druge časti uh, eh, projednavanja. Najlepša hvala gospod predsedujoči. Společenství pro registraci humánních a veterinárních léčiv. Gre za urodbo o pristopkih za pridobitev dovoljene za prometni nadzor zdravil za humano in veterinsko uporabo zdravil. In osredotočil se bom na veterinarsko uporabo zdravil skupaj z gospo Paulsen, sam sem pristojen za eh, drugi del mnenja. In rad bi navedal nekaj pripomb. Predlog spreminja pristojnosti Evropske komisije v skladu z Lizbonsko pogodbo, še posebej, ko gre za komitologijo, ki se z Lizbonsko pogodbo spremeni. Predlog pa prinaša spremembe, ki niso povezane z novo uredbo o veterinarskih proizvodih. Lizbonska pogodba gre neutemeljeno on stran tega, kar določa komitologija vključno s odpravo pristojnosti sveta, ko gre za pristojbine Evropske agencije za zdravila. Skupaj s storitvami, ki se določajo v uredbi to je določeno 70. členom, kjer piše, da mora Evropska komisija z izvedbami akti določiti pristojbine. To se mi ne zdi primerno. Tudi nekatere države članice so že izrazile svoj dvom glede tega prenosa pristojnosti sveta na komisijo. Ne gre samo za tehnični predlog spremembe, gre za poseganje v pristojnosti Evropske unije, ki se prenašajo Evropsko agencijo za zdravila. In v 40. členu nova uredba daje agenciji nove pristojnosti za oceno izkušenj državah članicah glede uporabe veterinarskih zdravil. Imam zelo dolgo mnenje, vendar pa, če naj povzamem moj prispevek, potem lahko rečem, da uredba, ki ustanovi Evropsko agencijo za zdravila in določa njene pristojnosti, določa tudi financiranje teh dejavnosti, vključno s proračunom. Mislim, da je to lahko predmet pogajanja, da o tem lahko še razpravljamo. Po mojem mnenju pa zahteva veliko sprememb. O tem se bom še pogovoril s poročevalci v Cenci, vendar pa je glavni namen in um, pozornost, ki bomo posvetili, sedmi člen. Najlepša hvala. Pet poslancev se je prijavilo za besedo. Samo eno minuto na poslanca, kajti 16. aprila bomo imeli razpravo o tem. Torej, samo vprašanje prosim za to, da lahko naslednjič obravnavamo ta vprašanje, gospod Hostner. Ja, nu, nu Čisto na kratko. Rad bi zastavil vprašanje zakaj komisija tako zelo malo upošteva vprašanje alternativnih zdravil glede v povezavi z redukcijskim načrtom in zakaj se tako malo upošteva tudi metaprofilakse. In še tretje vprašanje glede reje živali in, in zakaj tukaj ni načrta za zmanjšanje uporabe zdravil. osredotoča predvsem za izdanje dovoljen novih zdravil in želi pospešiti ta postopek, ne pa da se osredotoča na pravi problem, katerega želimo obravnavati v okviru te uredbe. Gospod Agnew, gospod predsedujoči, gre za zelo jasno tehnično vprašanje. Gre za razpravo o uredbi o veterinarskih zdravilih ali o zdravju v živali ali obravnavamo to dvoje skupaj. Mi lahko to razloži gospod Paulsen. Posel Federlej. Gospod Federlej. Eh, tak sem jih, eh, okom jo ja for eh, svaral. Najlepša hvala. Lahko odgovorim na to. Gospod predsedujoči je že dejal, da bomo to dvoje obravnavali skupaj. Torej, za eno je pristojna gospa Pausen, za drugo točko pa ne. Na naslednji seji bomo imeli daljšo razpravo o tem. Sam menim, da gre za razliko med preventivno uporabo antibiotikov ali o medicinirani krmi. Zanima me, kaj o tem meni poročevalka, kako bomo uskladili obe besedili. Gospod Caputo. Sì, grazie Presidente, ovviamente. Hvala lepa. V luči sestanka 16. aprila bom zelo kratek, samo nekatere najbolj kritične točke kar zadeva veterinarska zdravila, poleg stvari, ki sem jih že prej povedal, kar zadeva vprašanje odpornosti na antibiotike, mislim, da bi nekoliko bolje morali obravnavati tudi postopek izdajanja um, dovoljen oziroma avtorizacij, potem tudi čas, ki se nanaša na tehnično dokumentacijo. Tu lahko pridemo do 18 let, kar bi lahko vplivalo na prevladojoč položaj na trgu. A potem so tukaj, tukaj tudi označevanje. Mislim, da bi zaradi večje transparentnosti, pa tudi zaradi poznavanja potrošnikov, morali vključiti še dodatne informacije. Še zlasti pomembno se mi zdi prodaja zdravil preko spleta, kar bi bilo potrebno bolje opredeliti. In kar zadeva zadnjo točko, ki se nanaša na Evropsko agencijo za zdravila, tu pozitivno ocenjujem to, da bi dodeljevanje oziroma avtorizacijo za veterinarska zdravila ločili od dovoljen za humano medicino. Upam skratka, da bomo tu dosegli napredek čim prej. Hvala predsednik, čisto na kratko, ker bomo imeli razpravo tudi aprila. Kar zadeva protimikrobno odpornost, eh, vem, da gospa Grospet eh, je eh, naklonjena temu, ampak moramo omogočiti veterinarjem, da še vedno dalje predpisujejo zdravila, ker gre za diagnozo, ki potem predpostavlja, da je treba biti učinkoviti z čim prejšnjim dajanjem določenih zdravil. In torej, če čakamo dolgo med trenutkom, ko pride do um, predpisovanja zdravila, do trenutka, ko pride do dajanja zdravila, potem bi se lahko epidemija razširila na zelo veliko število eh, živali. Torej, čim hitreje bomo postopali, tem bolje. Uh, torej, mislim, da uh, vsekakor. Uh, Eh, moramo imeti možnost ukrepati. In potem o tem je govoril tudi komisar Andrew Kajtis, eh, ko gre za vprašanje odpornosti živali na antibiotike, ne gre samo za predpisovanje zdravil. Če želimo znižati, zmanjšati to odpornost, potem se moramo osredotočiti ne samo na zdravila, ampak tudi na krmo za perutnino, za govedo, za živali, ker ti večkrat zanemarjamo ta vidik, ampak je temeljnega pomena. Pani posel Gujlera, jedna minuta, one minute. Gospa Aguilera, ena minuta. Hvala lepa, gospod predsednik. Obžalujem, da se ne strinjam s tem, kar je dejal Mark, vendar pa moram reči, da se strinjam z gospo Paulsen. Zdi se mi čudno, da veterinar prodaja veterinarska zdravila to me preseneča. Vem, da obstaja, vendar pa vseeno se mi zdi to zelo zaskrbljajoče. Gospa Paulsen, zanima me, kakšno je vaše mnenje glede opredelitev profilakse, metafilakse in drugih. Vem, da to spada v uredbo o veterinarskih zdravilih, ne pa v uredbo o krmi. Krma je tudi način oralnega dovanja zdravil. Mislim, da to spada pod to uredbo. Samo še sekundo, gospod predsednik. Vem, da gre tukaj za več načinov tolmačenja. Harmonizacija bo zelo trda. Torej, vendar pa imamo pravila, jih spoštujemo vsi ali ne. To omejimo ali ne. Če ne, verjetno dogovora ne bomo dosegli. Gospe in gospodje, vem, da so si poročevalci in prevladci mnen zapisali vsa vaše vprašanja, tudi predstavniki komisije.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 o mnenju gospe Paulsen. Poenostaviti moramo postopke za izdanje dovoljen. In še raziskave in razvoj, mislite, da bo to dobičkonosno, mislim, da nimamo dovolj časa za to. Zagotoviti morate dovolj časa za to, da so investicije vrnjene. To je naša odgovornost, če to dopustimo. Pan, de, pan direktor Liš, bardzo krótko, pani direktor, 3 minuty. Gospod Riš, čisto na kratko, dve, tri minuti. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik, najlepša hvala vsem pripravljalcem mnen in poročevalcem za zanimivo razpravo. Čisto na kratko, res je, da skušamo zmanjšati birokracijo. Veliko truda smo že vložili za to in eh, v naslednji razpravi bomo kaj več povedali o tem. Res je, da imamo več predlogov, zaradi tega, ker želimo uskladiti čim več uredb zato, da bomo zagotovili čim večjo raven zdrav živali in javnega zdravja. Skušamo spodbuditi raziskave in razvoj, kot ste videli, eh, smo tudi razširili zaščito, ki velja tudi za inovativne pobude za to, da hitro lahko dobijo dovoljenja za nova zdravila. E, Težko vprašanje se vrtijo glede predpisane receptov za zdravila. Najti moramo prave rešitve za to. Istočasno moramo zagotoviti, da to ostane v okviru širše strategije, kot je boj proti antimikrobni odpornosti. Torej, treba je nadzorovati predpisovanje zdravil tudi v povezavi s tem. In še vprašanje, ki ga je omenil gospod Polčak. gre za razsodbo Evropskega sodišča, ki priporoča, uredbo za pristojbine agencije, ki naj bi jo prevzeli mi. Torej, pristojbine predlaga komisija, sprejmejo pa jih države članice znotraj sveta. Imamo tudi druge primere. Razvili smo nova pravila za pristojbine za farmakovigilanco. skupaj s komisijo, parlamentom in svetom. Še vprašanje glede pogojev na splet. To je zelo pomembno vendar pa mislimo, da bomo, proda, da bomo s prodajo po spletu lahko rešili več težav in če bomo to pravilno uredili z zakonodajo, potem lahko zagotovimo pravo uporabo, vendar pa tudi to treba nadzirati in celotni sistem je treba regulirati. In še načrt glede antimikrobne odpornosti. Imam akcijski načrt, ki zajema 12 točk, ki jo komisija izvaja skupaj z državami članicami, z EFSA, z ESDSC-jem in z Agencijo za zdravila. Ta nov okvir je zelo pomemben za sodelovanje med temi tremi agencijami. Kajti, če ne združujemo zdravja živali, veterinarstvo in pa tudi zdravnike za ljudi, kot tudi distribucijske kanale, ne bomo dobili dobrih rezultatov. Pa še pristop do profilakse ali metafilakse tem smo razpravljali skupaj s odborom Evropske agencije za zdravila za to, da bi oblikovali evropske smernice glede tega. Najlepša hvala. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil vsem predstavnikom komisije, kot sem že dejal, se bomo na to razpravo vrnili 16. aprila. Rok za vložitev sprememb je 24. april, kar pomeni, da imamo še dovolj časa za naše delo in za priprave. To velja za obe mnenji vprašanja rano tako lahko zastavite komisiji v pisni obliki. In še osma točka na dnevnem redu zdravje živali. Poročevalka je gospa Paulsen. Vem, gospa poročevalka, da je to področje zelo obširno, da je prišlo do veliko dogodkov, da se je trialo kredno za redno sestaja, nam lahko date kratko predstavitev stanja in informacije glede poteka dogodkov. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lahko rečem, da smo v kratkem času dosegli izredno veliko. Bila sem poročevalka, za zelo veliko zahtevnih zakonodajnih predlogov v zadnjih letih in lahko trdim, da še nikoli stvari niso tako dobro potekale kot v tem primeru. Osebje parlamenta, komisije in sveta so opravili odlično delo. Večina vprašanj v prvi obravnavi bo sprejetih. To je res odlično in čudovito. Tudi 23. marca mm, bo trialog in prepričana sem, da bomo pri četrtem trialogu lahko zaključili še nekaj odprtih vprašanj. Imamo nekaj uh, vprašanj pri izvedbenih aktih, ki so še pri delegiranih aktih, ki so še trd oreh, vendar pa sem prepričana, da bomo tudi tukaj dosegli kompromis. Ko bo prišlo do napredka, vam bom o tem tudi poročala. Če pa kdo želi zastaviti kakšno vprašanje, sem vam na voljo. Najlepša hvala. Želimo vam veliko uspeha. Upam, da bomo uspešni. Če ima kdo kakšno vprašanje, vam dam besedo, vendar pa vas ne bi spodbujal k temu. Vidim, da nihče ni prosil za besedo. Najlepša hvala, najlepša hvala, gospa Palsen, za informacije. S tem je ta del današnje seje zaključen. Sedaj pa imamo sestanek koordinatorjev. Jutri pa se vidimo zopet ob devetih. Imeli bomo izmenjavo mnen s komisarjem, zato prosim, da ste točni, da nam ne bo treba čakati 15 minut tako kot danes. Ravno tako bomo jutri tudi glasovali. zato mislim, da je nujno potrebno, da se potrudite, da ste tukaj ob devetih. Najlepša hvala. Prosim, da koordinatorji ostanejo v dvorani. Vidimo pa se jutri ob devetih.